zasedanja. Včeraj je predsednik eh, najavil eh, svoje tolmačenje člena 5.5 eh, in pa člena 210a poslovnika, kot je to predlagal odbor za ustavno pravne zadeve. Nobenega nasprotovanja ni bilo vloženega v roku 24-urnega roka, zato so ta tolmačenja sedaj tudi potrjena.